danih aktov bomo objavili v zapisniku današnje seje. Spoštovane kolegice in kolegi, prejšnji petek smo obeležili mednarodni dan žena. Enakopravnost moških in žensk je ena temeljnih vrednot Evropske unije. Žal, ta enakost še vedno obstaja le na papirju. Ženske v Evropski uniji za enako delo v poprečju prejemajo 16 odstotkov nižjo plačo kot moški. Ženske so tudi bolj prezdete zaradi gospodarske krize, hitreje izgubijo delo in sprejemati morajo bolj negotova delovna mesta. Nasilje nad ženskami še vedno obstaja v neuzdržnih merah in to ima tudi seveda hude posledice za družine zadevnih eh, žensk in družbo kot celoto. Prav tako so ženske še vedno premalo zastopane na vodilnih mestih v politiki in gospodarstvu. Vse to kaže na to, da moramo boj za enakopravnost spolov voditi še naprej. Zato mi dovolite, da ob mednarodnem dnevu žena opozorim na enega najbolj dramatičnih problemov, ki ga poznam sami, ki ga predstavljam, vsi poznate tudi številni sami. Več kot 100 milijonov žensk, še posebej deklic, je globalno podvrženih iznakaženju genitalij, kar ni nikakor spremljivo. Gre za poseg v fizično integriteto žensk in tudi posega v njihovo dostojanstvenost. Gre za kršitev človekovih prvic, ki ne sme sprejeti nihče. To vrstne prakse ne smemo nikakor sprejeti in eh, veljati mora politika ničelne. ne tolerance. Še posebej moramo zaščititi mlade deklice znotraj Evropske unije in izven Evropske unije. Mislim, da moramo voditi ta boj bistveno bolj odločno. Dame in gospodje, dovolite mi, da k temu dodam tudi, da moramo danes eh, sprejeti še eno hudo novico. Tekom konca tedna je sedem talcev iz Italije, Grčije, eh, Irske in še nekateri drugih držav bilo ubitih strani organizacije Ansaru. Zato v imenu Evropskega parlamenta pozivam k strogi obsodbi teh terorističnih eh, dejanj. Prav tako izrekam sožalje družinam in prijateljem žrtev.